Uh, Drage kolegice in kolegi, lahko začnemo z današnjo sejo. Najprej bi potrdili dnevni red. Če nima kdo komentarjev ali pripomb k dnevnemu redu, ga lahko potrdimo brez sprememb. Potem pa um, imam dve obvestili oziroma nekaj obvestil. Prvo obvestilo je povezano s popravkom uredbe 536 skozi 2014 Evropskega parlamenta in sveta glede kliničnih preskusov zdravil za človeško uporabo, ki razveljavlja direktivo in tako dalje. Torej, odkrili so napako v uredbi 536 o kliničnih eh, preskusih. Eh, in Evropski parlament je o tej uredbi sprejel stališče v prvi obravnavi 2. aprila leta 2014. Ta napaka pa zadeva nedoslednost v besedilu določb eh, v členih 8.5, 19.3 in 23.5, ki so pravzaprav v beseditvi skoraj da enoznačni. In eh, pristojne službe sveta so prosile Evropski parlament naj poda soglasje s predlagano eh, s podlaganim popravilom, popravkom te napake. Zato smo pripravili tudi um, popravek v skladu z pravilom 231.3, da bo pristojni organ oziroma odbor preučil osnutek popravka in ga predložil parlamentu, če meni, da se je zgodila napaka, ki jo je mogoče popraviti na predlagani način. Ta popravek smo prejeli v sredo in če do konca današnjega seja nihče ne uloži um, ugovora, bo ta popravek veljal za potrjenega in bo potem tudi potrjen parlamentu za najavo na prvi, prvem plenarnem zasedanju oktobra. Sedaj pa drugo uh, sporočilo, ki zadeva pregled uh, poslovnika parlamenta, uh, ki ga zahteva odbor za ustavne zadeve. Ta preučitev naj bi začela veljati januarja 2017 in ta popravek zadeva več e, tem, ki so pomembne tudi za delo v našem odboru, prvem, kar zadeva medinstitucionalna pogajanja glede zakonodajnih dosjejev. Časovnica odbora za ostane um, zadeve je zelo kratka in naj, glasovala naj bi se že 8. novembra. Da bi lahko podali svoj pogled na to, so koordinatori sklenili, da se bo uh, Eh, rok za vložitev predlogov sprememb samo v angleščini določil za 6. oktober opovdne. Glasovalo se bo potem 13. oktober in sprejeti predlogi sprememb bodo predstavljali mnenje našega odbora. Danes pa imamo tolmačenje na voljo v 21 jezikih in kot vedno bomo tudi danes eh, glasovali elektronsko. Zdaj pa lahko kar takoj nadaljujemo z glasovanjem. Najprej bomo glasovali o transmaščobah. Mislim, da če ste pripravljeni, lahko kar začnemo z glasovanjem. Predlog spremembe 54 za, proti, vzdržani, sprejeto. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjen. 60 za, proti, vzdržani zavrnjen. Kompromisni predlog spremembe 5 za, proti, vzdržani sprejet. Predlog spremembe 61 za, proti, vzdržani zavrnjen. 62 za, proti, vzdržani zavrnjen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 Se opravičujem. Nadaljujemo z 69. 68 je brezpredmeten, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 71 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Sto si glasovali, Konec glasovanja. Sprejeto. Emendamento 72. Ki je a favore? Glasovanje 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 78 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj bomo glasovali o predlogu spremembe 85 za, proti, vzdržani, sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 87 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 88 za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Ste si glasovali? Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis ni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 91 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 92 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet na vzdržanje. Sprejet. Nadaljujemo s predlogom spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Potem pa sledi 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 26, za, proti, vzdržani, zavrnjen, 27, za, proti, vzdržani, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja, sprejeto kompromisni predlog spremembe 3. Za, proti, zdržani, sprejet. Predlog spremembe 33 v dveh delih. Prvi del za, proti, zdržani, sprejet. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, sprejet. 35 za, proti, vzdržani, sprejet. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 4. Za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 42. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 44. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 45. Za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjen, 46 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Nadaljujemo s predlogom spremembe 50 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjen proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Zdaj pa glasujemo eh, elektronsko o končni različici resolucije. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Adesso passiamo a votare. Čestitam ko sponzorjem. Zdaj bomo nadaljevali z naslednjim glasovanjem. Zdaj bomo torej glasovali o letalski strategiji za Evropo. In začeli bomo s kompromisnim predlogom 1 za, proti 5 vzdržani, sprejet. Kompromis 2, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4, za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5, za, proti, vzdržani, sprejet sprejet. Kompromisni predlog 6 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, sprejet kompromisni predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 56 za, proti, vzdržani. Preverjamo elektronsko. ste si glasovali, glasovanje je zaključeno in je sprejet. Predlog sem 90 za, proti, zdržani, sprejet, kompromis 10 je bil, to se pravičujem, kompromis 12 za, proti, zdržani, sprejet, kompromisni predlog 11 za, proti, zdržani, sprejet, predlog spremembe 68 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog sprememb je 69 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje je elektronsko. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Ste vsi glasovali, potem, bomo, potem je konec glasovanja. approvato. Sprejeto. Nadaljujemo z sejo in slušali bomo predstavitev mnenja odbora za okolje glede logistike v Evropske uniji in multimodalnega prometa na novih koridorjih TNT vse poslance, ki jih ta razprava ne zanima, prosim, da dorano zapustijo čim preje in tako date možnost poročevalcu gospodu Zofoliju, da predstavi svoje mnenje. Kolegice in kolegi. Prosim, da Tisti, ki želite zapustiti sobo, to tudi storite čim tiše in da potem svoje zanimive razprave opravite zunaj. Gospod Zofoli, izvolite, beseda je vaša. Grazie, presidente. La komisijone trasporti ci chiede... Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odbor za promet nas je zaprosil za mnenje um, na njihovo samoinicijativno pobudo, ki preučuje logistiko in multimodelne transportne sisteme na koridorjih TNT. Gre za strateški sektor in logistika prispeva približno 30 odstotkov k BDP-ju v Evropi, 50 odstotkov kon, končnih stroškov za produkte je povezanih tudi z logistiko in z stroški logistike. Torej, prosijo nas, naš odbor, naj pripravimo mnenje na temo nove strategije za logistiko. Ta bi naj bila predstavljena leta 2017. Seveda se sedaj odvija kriza. Prav tako poteka migracijska kriza, ki vpliva na promet, tudi Brexit nam grozi, še neke druge okoljske vidiki so pomembni pa tudi zaveze, ki smo si jih dali na COP21 v Parizu, da bomo zmanjšali emisije toplogrednih plinov za 40 odstotkov do leta 2030 in seveda promet prispeva skoraj da četrtino toplo, eh, emisij toplogrednih plinov. In dve tretjini tega prispevka izhajata kar iz uh, prometa po cestah. To pomeni, da moramo poskrbeti, da bomo lahko zagotovili vzdržnost cestnega prometa. Tovrni promet eh, po cestah se, se uporablja v največji meri, ker je poceni in najhitrejši. In tudi zaradi naših navad poskrbeti moramo, da bo prišlo do spremembe našega načina razmišljanja in, in da bomo lahko navade tudi spremenili. ali strategija just in time ustreza razvoju, če pogledamo to dejstvo, da skušamo zmanjševati zaloge v skladiščih, to pomeni, da je treba blago potem prevažati hitreje in da se mora pač promet um, tega blaga izboljšati. Govorimo tudi o krožnem gospodarstvu tukaj so prišle nove metode na plano in krožno gospodarstvo pomeni, da materijala in odpadkov ne bomo več obravnavali zgolj kot problem, temveč kot vir. Tako da bomo sedaj imeli podprodukte, materijale, ki jih je mogoče ponovno uporabiti, reciklirati, ponovno vključiti v proizvodno novih um, materijalov tako da se s tem zaključi cikl ali pa krok, če želite, ampak to se pravzaprav še ne povezuje in navezuje na prometni sektor. Ehm, prometni prevozni sektor skrbi za razpošiljanje blaga, poskrbeti pa moramo, da bo to razpošiljanje in prevoz blaga skladen s tem, kako se blago ponovno uporablja in reciklira. Dve temi sta pravzaprav tukaj pomembnejši, namreč zmanjšati moramo emisije toplogrednih plinov in uh, se tudi boriti proti uh, onesnaževanju zraka in hrupu. Kot drugo pa obstaja še tako imenovan problem logistike zadnje milje. Večina ljudi živi v urbanih območjih, v mestih naše ceste so močno obremenjene in zelo težko je mesta in urbane centre oskrbovati z blagom. Ko govorimo o logistiki, seveda govorimo o načrtovanju in sedaj potrebujemo 360 stopinsko načrtovanje. Poskrbeti je treba, da bojo urbane politike povezane s tem, kar se počne drugod. Treba je povezati tudi uh, prizadevanje javnega sektorja z zasebnim sektorjem. Treba je integrirati vsa sredstva prevoza, tako da bi bomo poskrbeli, da obstajajo povezave med cestnim, železniškim prometom, prometom po celinskih plovnih uh, Eh, vodah, po, po morju in treba je poskrbeti tudi bo, za to, da bodo naši skladi in sredstva ustrezno povezani. Zato je torej potrebno ustrezno načrtovanje, treba je združevati podatke in informacije, da se ta proces načrtovanja lahko začne. Torej dostop do podatkov um, in. Uh, Je treba zagotoviti, hkrati pa je treba zagotoviti ustrezne prometne takove. To pomeni, da je treba sektor digitalizirati. potrebne so tudi naložbe in te morajo priti do ljudi, ki so oziroma eh, subjektov, ki so na koncu logističnih verik, MSP-jev. MSP je predstavljajo seveda 90 odstotkov vseh družb v Evropi in tudi MSP-ji morajo imeti to sposobnost in zmožnost, da dostopajo do informacij. Treba jih je doseči. Prav tako moramo poskrbeti, da bomo usposabljali osebje, kajti s tem se bodo ustvarila nova delovna mesta v sektorju. Seveda pa je ta panoga tudi pod veliko pritiska, obstaja veliko socialnega dampinga, obstajajo vozniki tovornjakov, ki prevažajo po Evropi za 500 evrov na mesec. zaradi tega seveda potem prihaja do napak, ker ljudje, vozniki zaspijo za volanom. Torej, to ima tudi človeško razsežnost, ampak v osnovi potrebujemo strateški integrirani pristop k temu sektorju in poskrbeti moramo, da bo zagotovljeno in da bo se ustvarjalo in izvalo ustrezno načrtovanje. Naj sklenem z naslednjimi besedami. Če želimo prenesti cestni prevoz oziroma tovorni prevoz cest na železnice, so zato potrebne ustrezne naložbe v raziskavi in razvoj, treba je vlagati vlagati v tehnologijo. Treba je tudi poskrbeti, da bodo na voljo daljše tranše, ki bodo hitrejše in cenejše. Ko govorimo o železnicah, niso problem naložbe v nove strukture, temveč problem tiči v tem, da je treba zagotoviti eh, investicije za vzdrževanje struktur, ki že obstajajo. poznamo strateške TNT koridorje, ki se gradijo. Vendar pa okoli teh koridorjev, ob teh koridorjih, potrebujete tudi širšo medsebojno povezano mrežo, potrebujete sekundarne mreže, tudi te treba razviti in tudi to zahteva določene naložbe. Torej, treba bo sprejeti nekatere politične odločitve. seveda pa je cena izdelkov odvisna od eh, uporabljenih sredstev prevoza. Začeti moramo preučevati pobude, spodbude. Seveda obstaja načeljo, eh, načelo eh, onesnaževalec plača in to je razumno, ampak treba je poskrbeti, da bo uporabljeno uh, tudi vedno. V urbanih okrožjih potrebujemo električna vozila, um, težek promet je treba zmanjšati v urbanih okoljih. In res je, da so pogosto prav um, lokalne oblasti tiste, ki rešujejo te težave, ampak na evropski ravni lahko predlagamo izmenjavo dobrih praks. Lahko bi se sklenil pakt med župani in županjami. lokalne oblasti, župani so tisti, ki nam lahko pri tem pomagajo. Promet in odpadki predstavljajo vsakodnevne težave za prebivalce in uh, župani in uh, lokalne oblasti so tiste, ki se s tem vsakodnevno uporabljajo. In uh, poskrbeti moramo, da se bo uh, Eh, pravzaprav tudi na evropski ravni odločalo o stvarih oziroma da bomo pomagali poskrbeti za tiste stvari, ki štejejo v vsakodnevnem življenju. Torej, to so tiste stvari, ki jih obravnava to poročilo, torej so povzete tudi v mojem mnenju. Skušam izpostaviti okoljsko trajnost, seveda je to, do, e, lahko do 11. oktobra še vedno predlag, predložite predloge sprememb in veselim se že vaših prispevkov. Hvala lepa. E al, uh, al relatore, Hvala lepa poročalcu. Zdaj pa lahko damo besedo poročalcem Senci, najprej gospodu Danteno in potem gospe Delahaj. Merci, monsieur le président. Effectivement, Michel Dantin, rapporteur pour le groupe PPE sur la vie n'a pu être présent. Eh, govorim v imenu predstavnika ELS, ki ga eh, danes ni z nami in je prosil, da jaz povem, kaj eh, je želel sporočiti. Torej, zahvaljujem se za ta osnutek poročila oziroma mnenja in mislim, da predstavlja dobro podlago za naše delo. Pozdravljam vse tiste vidike, ki spodbujajo dekarbonizacijo prometa. In na ta način moramo biti sposobni doseči naše zaveze z vedika podnebnih sprememb, ki so bile sprejete v Parizu. Uh, um, zmanjšati moramo onesnaževanje zraka um, v Evropi in to s to pobudo lahko storimo. Prav tako je treba poskrbeti, da se bo prevoz preložil, prestavil z cest na železnice. To je dobra zamisel. In mislim, da je treba tukaj pravzaprav obravnavati dvoje. Uh, tukaj lahko govorimo o elektrifikaciji, ki bo poskrbela za nizkooglično gospodarstvo, kajti 92 odstotkov gospodarstva je odvisnega od nafte, kar ima seveda škodljive posledice za našo energetsko neodvisnost. In potem moramo poskrbeti tudi za bolj neutralno oglično ravnotežje. In kot je že bilo omenjeno, treba poskrbeti za logistiko v, za, na zadnji milji oziroma v zadnjem kilometru. Uh, naj pa pomenim tudi, kako pomembno je zmenjevati podatke za to, da bi se pospešila digitalizacija logističnih storitev. In bi tudi, podarila bi tudi pomen razvoja enotnega računovodenja kajti na ta način bomo lahko izboljšali informacije o ogličnem otisu po vsej uh, dobavni verigi. Z velikim veseljem bom sodelovala s poročevalcem in nisem uh, prav nobenega dvoma, nimam, da, da bomo našli kompromise. Now, Mr... Eh, Hvala. Gospod Dorman. Eh, tak for det. <clears throat> Og tak til eh, ordføren på området her. Det er Hvala. Hvala lepa poročevalcu za pripravo poročila. To področje je zelo pomembno in čas je, da tukaj ukrepamo. Govorimo o prometu, o stavbah, ki proizvajajo izpuste CO2 in te treba znižati. No, eh, Težka vozila pogosto kje obtečijo v prometu, zato je pomembno, da težka vozila premaknemo na železniški prevoz. Eh, jasno je, da morajo te dobave priti pravočasno. Gre za to, da ta vozila dobavljajo blago podjetjem. In izjiv je, kako blago dostaviti pravočasno. Torej, to poglavje o težkih vozilih je eden izmed glavnih viz, uh, izzivov. In pa še vprašanje varnosti, ko imamo ta težka tovorna vozila. Vprašati se moramo, kako bi lahko poskrbeli za to, da bodo ta postala bolj varna. Pogosto oziroma v zadnjem času opažamo, da je prišlo do povečanja uživanja alkohola za volanom. Zato bi morali predvideti nekakšne eh, ključavnice, ki bi preprečile vozniku, da spoh eh, zažene avtomobil, če je pil alkohol. Takšno tehnologijo potrebujemo. Skratka, treba poskrbeti za to, da bo logistika dobro delovala. In pri tem se moramo vprašati predvsem, kako sodelovati z železniškim prometom. Veselim se nadaljnega sodelovanja s poročevalcem. Hvala, gospa Jatelmaki. Kiitoksia. Kuten alussa esittelijä tuossa totesikin, niin Hvala. Kakor je poročevalec povedal ob začetku, je premet eh, odgovoren za približno 35 odstotkov emisij CO2. Če želimo tukaj pokazati rezultate, moramo bistveno zmanjšati emisije toplogrednih plinov, plinov v prometu. Ni dovolj, da spremenimo tehnologijo, spremeniti je treba tudi obnašanje in prakso. In uh, ravno ta vidik sprememba praks je najbolj zahteven. Upam, da se evropska zakonodaja ne bo, da evropska zakonodaja ne bo tukaj zaustavila napredka med državami članicami obstajajo velike razlike, države članice bi morale imeti možnost eksperimentirati. Uh, z načini, kako želijo zmanjšati emisije. Včasih gre tukaj pač za postopek eh, poizkusov in včasih napak. Pri prevozu ne gre samo za pametne telefone, za tablice, za tehnologijo, gre dejansko za to, da je potrebna globoka kulturna sprememba. Potrebujemo več mobilnosti, ampak pametnejša mobilnost, pametnejše ukrepe. To velja tako za parlament, kakor tudi za preostalo družbo. Kuinka paljon se tuo liikennepäästöjä ja turhaa? No, uh, se moramo tudi vidik nepotrebne mobilnosti, ki dviguje emisije CO2. Vprašati se moramo, ali smo v Evropski uniji sposobni spremeniti to mentaliteto. Tukaj so na potezi predvsem države članice. Prav tako moramo poskrbeti za bolj učinkovit prevozni sektor, ko gre za prevoz potnikov in ko gre za prevoz blaga. Oglejte si promet v ulici Beljard. Vidite veliko avtomobilov, ki jih vozi samo ena oseba. No in potem pomemben je tudi javni prevoz. Tega je treba uporabiti, če je na razpolago. To je bolj poceni, je hitreje in emisije so nižje, kot pa če uporabljamo osebno vozila. Z spodbujanjem javnega prevoza lahko prav tako prispevamo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. Zahvaljujem se poročevalcu za to dobro poročilo, kratko in jedrnato in uh, upam, da nam bo tukaj uspelo priti do dobrih rezultatov. Hvala. V imenu gospe konično dobi besedo gospa. Has asked me just to share a couple of the points. Oh, yeah. Hvala lepa. Gospa Konečna pozdravlja predlog komisije, da bi uvedli standarde goriva za težka tovorna vozila in za eh, omejitev izpustov CO2. Težka tovorna vozila so velik problem, zato je dobro, da tukaj zastavimo omejitve izpustov toplogrednih plinov. Eh, znižati želimo emisije. Eh, no in tukaj uh, imamo takšne škandale kot recimo Dieselgate. Ko gre za težka tovorna vozila, pa um, se zdi, da smo tukaj manj skrbni, čeprav so ravno ta vozila odgovorna za velik delež emisij CO2. Uh, tukaj že 20 let ni napredka in uh, končno moramo tukaj doseči nek preboj. Uh, Um, okrepiti je treba tudi uporabo električnih avtomobilov, treba je poskrbeti za več postaj, kjer lahko napolnite električne avtomobile poskrbeti za potrebno infrastrukturo. Države članice, ki so v proračunskih in gospodarskih težavah, naj ne bi bile sposobne sofinancirati um, prom, prometnih prevozov zaradi zahtev iz pakta stabilnosti in rasti. Ampak razumeti moramo, da večja povezanost pomaga državam, podjetjem, spodbuja rast in če bomo te, to puščali ob strani, potem bo to slabo vplivalo tudi na sociogospodarske pogoje. Jaz prihajam v eni iz, iz ene izmed držav, ki je imela takšne proračunske in gospodarske težave in uh, tudi uh, je naša država takšna, da smo tretjino uh, komercialnega prevoza prestavili na železnice in še vedno se zauzemamo za razvoj zahodnega koridorja z. Uh, sredstvi iz uh, sklada za TNT. Hvala lepa. Hvala, gospa Helja. Grazie, presidente. Anche io ringrazio il collega per eh, la bozza di parere. Hvala lepa. Zahvaljujem se kolegu za osnutek mnenja, ki ga je predstavil. Pozdravljam pozitivne točke iz mnenja. Res je, da je treba preseči številne izzive, če želimo zagotoviti multimodalni promet, če želimo bolj vzdržen način prevoza potnikov in blaga. Ehm, poročevalec se zauzema za to, da bi znižali emisije toplogrednih plinov, da bi spoštovali um, sklepe iz COP21. No, e, naj pa izpostavim nekatere točke, ki bi jih e, morali bolj natančno določiti v besedilu. Ehm, v logističnem sektoru potrebujemo več energetske učinkovitosti tudi pri multimodalnem e, prometu, transportu in jasno je, da treba veliko. Um, transporta prestaviti iz cest na železnice. Tukaj si moramo zastaviti jasne cilje, zlasti, ko gre za eh, blago, ki ga prevažamo na razdaljah več od 300 km. Eh, to bi pravzaprav morali premagniti iz cest na druge oblike prevoza. Eh, no, Tukaj smo si zastavili doseganje ciljev v dveh fazah, 2030 in 2015. Pa še druge stvari bi morali v dokumentu bolj izpiliti. Eh, ko gre za okoljske ukrepe, bi ti morali biti zavezojoči, ko gre za investicije v infrastrukturo in izgradnjo infrastrukturo. Prav tako bi morali v proces odločanja bolj vključiti javnost, zlasti, če bi investicije v infrastrukturo lahko negativno vplivali na določen del javnosti. Proces sprejemanja odločitev mora postati bolj pregleden, zagotoviti moramo to, da bomo vire, iz naših skladov za naložbe dobro porabili. Poskrbeti moramo tudi za bolj realistične naložbe. Pogosto so tukaj projekti preveč ambiciozni, niso realni in zato se odločamo za naložbe, ki preprosto niso vzdržne. Hvala. Sedaj pa bomo prisluhnili komisiji. Izvolite. Good morning. Good morning, Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, sem Peter Demajer iz eh, generalnega direktorata MUF. Z velikim zanimanjem sem prisluhnil poročevalcu, poročevalcem o senci in drugim poslancem. No, ni treba, da se preveč spuščam v podrobnosti. Želel bi poudariti, da komisija pripravlja predloge, ki se v glavnem skladajo z vašimi pripombami in predlogi. Nedavno smo sprejeli sporočilo o nizkooglični mobilnosti in veselim se mnenja, ki ga boste pripravili tukaj v odboru za promet. Z veseljem si bomo ogledali tudi. Uh, um, Veselimo se tudi končnega poročila Sander, ki ga bodo pripravili v odboru za promet. Hvala. Hvala. Sedaj pa ob zaključku naše razprave dajem besedo še enkrat poročevalcu gospodu Zofolju. Grazie solo per ricordare il termine dell'11 ottobre, che è abbastanza ravvicinato per gli emendamenti. Naj vas spomnim na to, da je 11. oktober rok za ložitev predlogov sprememb, tako da nimate več veliko časa. No, v glavnem ugotavljam, da imamo skladne prednostne naloge in cilje, tako da če bomo dobro sodelovali, bo tudi besedilo dobro. Uh, uh, tako. Rok za ložitev predlogov sprememb je 11. oktober. 8. Uh, novembra bomo glasovali v odboru Envi, v odboru za promet pa 5. decembra. Our agenda, we have uh, the rapporteur Uh, Tako se je pa naslednja točka na dnevnem redu, poročilo Duncan, stroškovno učinkovito zmanjšanje emisij nizkooglične naložbe. Začeli bomo za predstavitvijo predlogov sprememb. Najprej dajem besedo poročevalcu ki bo predstavil svoja stališča. Gospod Duncan. Hvala lepa. Z veseljem bom poslušal vaše pripombe in predloge. Nažalost moram uh, oditi, uh, moram sejo zapustiti prej zaradi stavke. Uh, tako da bom se kar tukaj zaustavil in raje prisluhnil vašim pripombam. Hvala lepa, potem pa dajemo besedo poročevalcem v senci. What I can give the floor to Miss Dalli replacing. Um... Gospoda Beleta ni tukaj, tako da dajem besedo gospe Dali. Hvala lepa, hvala lepa poročevalcu Duncanu. Jaz bom porabila čas, ki se mu je on odpovedal. Jaz tukaj zastopam Juto Guteland, ki je danes ne more biti tukaj. Za Juto smo razpravljali o tem dosjeju, o tem dosjeju. Eh, čeprav razumem, eh, so se že začela pogajanja o predlogih sprememb, ta potekajo dobro, konstruktivno, zahvaljujem se porčevalcu. Naj predstavim naše stališče, stališče skupine socialdemokratov. Za nas je reforma scheme ETS ključnega pomena. Po sporazumu iz Pariza postaja vse bolj jasno, da mora Evropska unija prevzeti vodilno vlogo na prehodu na produktivno in nizkooglično družbo. Eh, tukaj moramo mi prevzeti vodilno vlogo. Evropska unija se mora tukaj dobro odrezati. ETS mora postati to, kar je bil njegov osnovni namen. To mora biti progresiven, napreden sistem, stabilen sistem, ki bo poskrbel za predvidljivost, za spodbude za podjetja. Podjetja morajo investirati v nizkoonglične tehnologije. Uh, in to bo pomagalo podnebju in ne nazadnje bo to pomembno za našo prihodnost. Vendar pa zato moramo najprej poskrbeti za nekaj sprememb. Najprej moramo uh, zmanjšati uh, prekomerno ponudbo dovolilnic za izpuste na trgu. To je predolgo hromilo ETS in zaradi tega tudi cene niso bile učinkovite. Reforma, o kateri trenutno razpravljamo, je dobra priložnost za Evropsko unijo. Maksimizirati moramo potencial ETS-a za to, da lahko dosežemo naše kratkoročne in dolgoročne podnebne in okoljske cilje. Zato smo predlagali kar nekaj predlogov sprememb ki bodo prispevali k krepitvi zniževanj toplogrednih plinov v skladu z našimi podnebnimi in okoljskimi cilji. Za nas je jasno, da moramo eh, zmanjšati linearni faktor zmanjšanja in da moramo zmanjšati število dovolilnic na trgu, hkrati pa moramo tudi eh, omogočiti prerasporejanje nedodeljenih eh, dovolilnic. Želimo zgornjo mejo za, za proste do, za prosta dovoljenja, kupone za emisije, potrebujemo sistem, v katerem bo plačal onesnaževalec in uh, um, zastonsko dodeljevanje kuponov bo zgolj izjema. Uh, zato želimo okrepiti um, pogoje draženja. Prav tako potrebujemo uh, ustrezne kriterije za Eh, sredstva, ki jih pridobimo skozi draženje treh kuponov. Te je treba nameniti za okoljske in podnebne ukrepe. Potrebujemo pravičen sistem dodaljevanja, ki bo skladen z izpostavitvijo tveganja uhajanju virov. Eh, potrebujemo okrepljeno pomoč tistim sektorom, ki so tukaj najbolj izpostavljeni. Eh, prav tako moramo ohraniti zagon za inovacije in eh, nagrajevati tiste, ki pokažejo na boljše rezultate. Prav tako je treba posodobiti um, um, produkcijske uh, standarde in potrebujemo tudi sistem kompenzacij za neposredne stroške, ki, nahaja, ki nastajajo zaradi cene električne energije. Uh, Eh, trenutno imamo podporo nekaterim eh, delom sektore, drugim pa ne in to ni pravično. Prav tako je za našo skupino bistvenega pomena načelo solidarnosti. Nikoga ne smemo pri prehodu na nizkooglično gospodarstvo puščati nas ob strani. Naša prizadevanja za eh, boj proti podnebnim spremembam ne sme imeti negativne posledice. Zato potrebujemo nov prehodni pravičen sklad, ki naj uh, Eh, spodbuja tudi socialne ukrepe. Prav tako so tukaj ključnega pomena inovacije, če želimo, da bo eh, schema ETS dobro delovala. Tudi inovacije so tukaj ključnega pomena, če želimo, da bi schema ETS v prihodnosti dobro delovala. V tem smislu predlagamo, da uh, okrepimo tudi sklad za inovacije. Ta sklad mora podpirati raziskave in razvoj in uh, te raziskave in razvoj morajo podpirati evropska uh, podjetja ter uh, trajnostno rast. Skupina SD je prepričana, da ETS lahko postane dobro deloče orodje. Evropske unije moramo. Uh, Um, pomagati zniževati emisije toplogrednih plinov in uh, poskrbeti moramo za dobre spodbude za um, inovacije in večjo energetsko učinkovitost v prihodnosti. Now, Hvala lepa, sedaj pa gospod Belet. Much, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj. Samo nekaj pripomb v zvezi s tem pomembnim dosjem. Lin, uh, dejavnik linearnega zniževanja. Um, v naši skupini podpiramo predlog komisije 2,2 odstotka. Eh, to je ambiciozen predlog, To je tudi eh, del sklepov iz Pariza in eh, vsekakor moramo tukaj spoštovati naše mednarodne zaveze. Eh, in pa spodbujati tudi naše mednarodne partnerje, tem, da bodo tudi ti spoštovali zaveze. In pa še sistem draženja, to je pomemben element tega pregleda. Mi želimo delež ne 57 odstotkov, ampak 52 odstotkov. Številni deležniki se tukaj sklicujejo na odločitev svet, sklep sveta iz leta 2014, ta sklep spoštujemo. Naj vas spomnim na to, da je v teh sklepih zapisano, da citiram, delež kuponov, ki so na draženju, ne smemo znižati, ni pa tukaj omenjena neka absolutna številka. E, tako da tukaj ne e, nasprotujemo sklepom sveta. Naš izračun temeli na kuponih, ki so bili predvideni za zastonsko dodelovanje na začetku tretjega obdobja. Zato smo prišli do te številke 52 odstotkov za draženje, kar bi omogočilo več manevrskega prostora. Tukaj moramo biti jasni, jasno mora biti, da teh zastonskih kuponov ne bomo dajali vsem, eh, samo desetim odstotkom eh, tistih v sektorjih, ki se najbolje odrežejo. Eh, zato moramo tukaj ohraniti spodbudo za nadaljne zniševanje emisij CO2 v prihodnosti. Kar se tiče ETS eh, in pa njenega odnosa z eh, ladijskim prometom in pa letalskim prometom, tukaj obstaja soglasje, letalski sektor in pa sektor ladijskega prevoza se bo prav gotovo bodo prav gotovo morali sprejeti ukrepe, ki bodo skladni z zahtevami iz scheme ETS. Potem um, še vidik trga. Uh, Thomson in Reuters za zelo uh, spoštovano podjetje za analiziranje trga pravi, da ta predlog za četrto fazo ETS-a lahko prinese pomemben dobiček določenim velikim sektorju, določenim sektorjem. Ko gre za druge sektorje, recimo sektor cementa, Ja, vidim, da nekateri zamujajo na to razpravo. Basti si zamudil. Uh, uh, torej ponavljam svoj citat. Thomson Reuters. So povedali, da bi ta predlog za četrto fazo pomenil velike dobičke za določene sektorje, drugi sektori, recimo sektor cementa, pa bi imeli dodatne stroške, ki bi lahko, korist, ki bi lahko škodili njihovi konkurenčnosti. Čudno je, da bi torej nekaterim pomembnim sektorjem lahko ta predlog škodil. Skratka, zato se bomo morali nekako vrniti k, osnovnim, k osnovnemu predlogu komisije upam, da je tukaj še dovolj prostora za kompromis oziroma dogovor. Kar se tiče kriterijev, spoštovani predsednik, kolegi, predlagamo ambiciozne kriterije, merila, ki pa jih je treba določiti pred začetkom novega tržnega obdobja. Za drugi del naslednje faze pa je treba potem upoštevati tudi ustrezne napovedi. Na ta način bodo vsi sektori imeli zagotovljeno stabilnost, predvidljivost, eh, zato potrebujemo kriterije, ki bodo temeljili na dejanskih rezultatih. Zato jih ne bomo določali do leta 2030 eh, na osnovi produkcijskih številk iz leta 2008. To se nam zdi absurdno. Kar se tiče kvalitativnih ocen, Tukaj v glavnem obstaja strinjanje okrog tega. Upam, da tukaj obstaja soglasje, upam, da skupine ne želijo, da bi to kvalitativno oceno odpravili. Kar se tiče CSCF, medsektorskega korekcijskega dejavnika, torej to ne bi veljalo za 10 odstotkov najboljših podjetij, Gospa Guteland eh, tudi podpira to načelo. Govorili ste tudi o načelu dinamičnega dodeljevanja in tudi to podpiramo. Pa še nek pomemben vidik, vidik posrednih stroškov, to je zelo sporna zadeva, tega ne bo možno enostavno rešiti. Eh, mislim, da si želimo harmoniziranega prestopa do določene stopnje vsaj, ne samo v naši skupini, ampak tudi v drugih skupinah v Evropskem parlamentu. Polna kompenzacija na evropski ravni bi bil zelo ambiciozen cilj, težko bi ga bilo doseči. Zato bomo morda morali predvideti še dodatne nacionalne podpore. Torej, imeli bi neko kombinacijo harmoniziranega pristopa za določeno stopnjo fleksibilnosti na nacionalni ravni. Samo na ta način bo možno doseči kompromis. In pa še vprašanje eh, manjših eh, onesnaževalcev, tudi tukaj se skupine v glavnem strinjajo med seboj. In pa še zadnja točka v povezavi z drugimi politikami. Zdi se, da obstaja dogovor okrog tega, da, je v, da bo vpliv ETS-a v povezavi z drugimi nacionalnimi ukrepi, obnovljivi vir energije, torej gre za ukrepe, ki imajo isti stil zniževanja CO2. Skratka, treba je upoštevati kombinirani učinek vseh teh politik in še eh, pred začetkom naslednjega obdobja bomo morali oceniti, kako te politike vplivajo druga na drugo. To je treba upoštevati tudi pri tem predlogu. Toliko z moje strani, hvala. Very Hvala. Sedaj prvi besedo gospod Eichhout, ki bo pojasnil, kakšno je njegovo stališče. Much, um... Hvala lepa. Um, naredimo korak nazaj, vrnimo se v lansko leto v Pariz. Tam so vse politične skupine. Uh, podpirale in vreščale o tem eh, velikem uspehu. Vse skupine pa morajo sedaj siliti svoje države, naj ratificirajo ta sporazum že jutri, kajti bojda je to tako zelo bistveno pomembno za vse nas. ali ljudje sedaj res razumejo, kaj smo se dogovorili v Parizu, ali pa se jim zdelo samo lepo, da so bili tam, da so uh, ponavljali prazne besede in to je to. In tudi praznina v tej dvorani pove veliko. To je ena. To je eno izmed glavnih orodij za doseganje podnebnih ciljev, ki ga imamo. In Envi je pristojen odbor za to področje. Pa oglejte si dvorano. Poslancev praktično ni tukaj. In veste zakaj? Zato, ker so številni preprosto obupali. Obupali so nad tem orodjem. Torej, to je najpomembnejše orodje, katerim bi lahko dosegli pariške cilje in pogledajte, kako se ljudem zdi to pomembno. To je najbolj problematično. In preden se sploh začnemo spuščati v podrobnosti, preden izpilimo ta trenutni nedelujoči ta sistem, ki trenutno ne deluje, se moramo vprašati, zakaj, eh, niko, zakaj nihče ni tukaj prisoten. Zato sem bil ciničen do gospoda Beleta on se sedaj tako sredotoča na Thomson Reuters. Morda bi morali prebrati vse njihove študije, ki govorijo o tem, da trenutni sistem ne deluje in da potrebuje popolno prenovo. Trenutno ni predloga o prenovi sistema. Ja, govorimo tu in tu malo nekaj za majhno snaževalce, nekaj malega za uhanje virov. Oprostite, Thomson Reuters ne govori o tem, govorijo o um, uh, preseških dovolilnic v višini 2500 milijonov. Very honest. And I just explain you why. In naj vam tudi jaz pojasnim, zakaj imam vedno bolj občutek, da nima smisla investirati v ta sistem, se prizadevati za njegovo izboljšavo. Če se ogledate predlog, ki je pred nami, če pustimo ETS, torej če pustimo predlog ob strani, če pustimo, da ETS ostane takšen, kot je, se bo vse skupaj zaustavilo do leta 2020. Pff, meni je vseeno za to. Številni bodo postali zaskrbljeni, če se bodo iztekla naša pravila o selitvi virov. Eh, no, dejansko komisija, poleg vsega, bla, bla, ki ga tukaj predstavljajo, povečaj, so samo poskrbeli za povečavo linearnega faktorja na 2,2. To je prišlo 200 milijonov do leta 2030. Komisija v svojem predlogu eh, torej, Torej predlog komisije bo pomenil samo razliko 400 milijonov dovolilnic. Naj se vrnem k eh, prejšnji izjavi o 2500 milijonov dovolilnic. Komisija eh, predlaga, da bi 250 milijonov eh, dovolilnic vzeli iz MSR in da bi 150 milijonov dovolilnic uvrstili v novo rezervo za vstop. Torej 400 milijonov, ki smo jih pridobili, bo sedaj komisija premaknila iz tretje faze na četrto fazo. Kakšna je potem okoljska korist tega orodja? Ničla, nula. Tako da, pf, dobro, lahko glasujemo, kakor želimo, morda potem sploh ne bo dogovora in meni je zato vse eno, kaj ti okoljskih koristi ta predlog ne bo prinesel.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 ja, in potem te cene nihajo na trgu, potem se izkaže, da je to prehitro. Samo špekulacije ohranjajo cene. To je edino, kar v tem trenutku deluje, špekulacije. Imamo nedeloče orodje, ki ne prenaša nobenih okoljskih koristi. Ali je to to, če mi bi morali razpravljati po Parizu? Če temu tako potem pa je morda res bolje, da se sploh ne sestajamo z poročevalci v senci, s poročevalcem, tako kot to počne guje. Zakaj pa bi sploh se sestajali? Tako da to je pravzaprav srčika problema. Res se moramo pos, pogovoriti o tem, kaj, kako bomo prenovili ta sistem, kaj narediti za presežkom dovolilnic in potem lahko začnemo razpravljati o selitvi virov. Lahko o tem razpravljamo, ampak predtem potrebujemo delujoč sistem. Naslednje leto bo Kitajska začela svoj pilotni projekt ETS-a, od um, leta 2020 bodo začeli trgovati. Uh, ja, in če se mi osredotočamo samo na selitev virov, potem se moramo zazreti tudi v to, kaj počnejo drugot po svetu. Uh, rekli smo, da bomo ukrepali na področju selitve virov, če uh, drugi ne bodo ukrepali. No, medtem pa se svet uh, hitro uh, premika naprej, mi pa se ukvarjamo z nekakšnimi včerajšnjimi razpravami in to me res žalosti. Hvala. Ja, na... Hvala. Sedaj pa gospa Sevi. Hvala predsedujoči, predsednik. Strinjam se v veliki meri s kolego Eckhoutom. Vse, kar smo do sedaj rekli v zvezi s tem dosjejem, je bil poskus našteti celo vrsto pomankljivosti, ki jih eh, zaznamo v tej politiki. Ta podnebna politika je stebr Evropske unije, vendar se ta stebr sedaj maje. Zaenkrat nismo dosegli nobenih konkretnih rezultatov, kar zadeva zmanjšanje emisij. Te so pravzaprav povezani z smešnimi ukrepi v proizvodnih sektorjih. Mislim pa, da nismo absolutno ničesar naredili, da bi vložili v bolj čisto proizvodnjo v naših podjetjih. tudi Evropski parlament mora odigrati tukaj svojo vlogo, pa se mi zdi, da se do sedaj to ni ravno uspešno dogajalo. Sveda ne moremo sedaj naenkrat pustiti to politiko boja proti podnebnim spremembam ob strani, ne moremo je opustiti. Treba je gledati v prihodnost in treba se vprašati, kje so še drugačni odgovori kvantificirati je treba vsebnost oglika na, v posameznih proizvodih, naprimer, to je eden od morebitnih uh, ukrepov. Na ta način morda lahko iščemo rešitve za onesnaževanje okolja oziroma podnebne spremembe. kompromisih, o katerih je sedaj, sedaj teče razprava, mislim, da bi morali upoštevati določene prioritete. Visoka cena za emisije CO2 se nam zdi, da je orodje, ki bo zagotovilo državam članicam dovolj finančnih sredstev, zato da bodo lahko v najbolj občutljive in ogrožene sektorje vložile denar. Torej, delež brezplačnih eh, dovolilnic, eh, ki se ne prodajo na dražbi, to je že nekaj 2,2 odstotka, se nam zdi premalo, 2,4 odstotka bi za razliko od komisije, po našem mnenju, bilo dovolj. To bi bil mehen korak naprej in če se bo treba spustiti v pogajanja z svetom bo verjetno ta številka na koncu nekoliko višja. Potem 50 tisoč ton kot eh, na vrednost za majhne onesnaževalce. To je predlog, ki bi ga lahko podprli. Na ta način bi majhni osneževalci se lahko poslužili cel vrste kompenzacijskih eh, ukrepov. In to, kar nas skrbi, je to, da dajemo veliko podporo v tem predlogu CSCF-u, torej večsektorskemu korekcijskemu faktorju. Obstajajo naftna podjetja, ki lahko iz zlorabijo, da ne rečem izkoristijo ta, to možnost. morda velika podjetja bodo zaradi tega korekcijskega faktorja, namesto da zaprejo svoje proizvodne eh, zmogljivosti, enostavno se preusmerila v novo eh, dejavnost, na primer namesto izkoriščanja nafte in plina v skladiščenje le-tega. Torej, ta politika mora resnično drugače zaživeti, če hočemo, da bo uspešna. Hvala, sedaj pa gospod Lize. Hvala, predsednik. Hvala vsem, ki sodelujejo na tem dosjeju. Mislim, da nam mora biti jasno, da je ta predlog a, nekaj, kar ima celo vrsto različnih vidikov. Sam se bom osredotočil na pomemben vidik za našo politično skupino, ELS, ki nas skrbi. Obstajajo industrijski sektori, ki jim tehnične eh, zmožnosti omogočajo, da še naprej znižujejo emisije CO2 in bojimo se, da bodo ti, ti eh, proizvajalci šli iz Evropske unije. Recimo Kitajska, kot smo slišali na pariški konferenci, ima takšne interese. Zaradi tega je Evropska ljudska stranka še vedno prepričana, da moramo bolj porazdeliti stroške za en, energetsko intenzivno industrijo, recimo jeklarstvo, eh, proizvodnjo cementa, proizvodnjo hm, umetnih gnojil in tako naprej. Zato mislim, da imamo prave argumente. In če bomo to naredili, potem ne bo deset odstotkov najboljših eh, podjetij v Evropski uniji prevzelo sto odstotkov vseh eh, stroškov tega sistema. Mi potrebujemo zato več eh, brezplačne razdelitve dovolilnic in zmanjšanje pravic, ki se prodajo na dražbi. Države članice, tudi tista, ki jo najbolje poznam, ki žal še nima uradnega stališča, bi morale eh, tukaj malce spremeniti svoje ravnanje. No, upam, da bo ta država, torej Nemčija, k malu se izjasnila, da podpira ta sistem. Na ta način bomo imeli pol odstotno, eno odstotno izboljšanje brezplačne delitve, ampak meni se zdi, da je to premalo. Moja politična skupina je za 8, 9, 10 odstotkov vseh dovoljenic, ki se razdeljujejo brezplačno. Poslušal sem Basa Eichhota. Sveda človek lahko marsikaj kritizira, ampak pri tem ne smemo pozabiti naslednjega. Ustvarjam, odpravljamo CDM mehanizme. To je nekaj, kar lahko dosežemo do leta 2020 krediti, ki jih imajo posamezne države članice, se odpravljajo. Mislim, da je to zaostritev situacije, s tem se naša politična skupina strinja. V Montrealu na uh, skupščini ICAO so se dogovorili, da bodo začeli uporabljati v letalstvo sistem CDM, ampak mi ga bomo sedaj odpravili. Od leta 2020 eh, do 2030 bomo um, počasi za 10 do 15 odstotkov na leto zmanjševali uporabo CDM-ov. Mnoge nevladne organizacije to pozdravljajo in tudi mnogi proizvajalci električne energije želijo več eh, ambicioznosti tukaj. To je področje, na katerem bi lahko dosegli kompromis, namreč, da, stve, da ced, uporabo CDM bolj drastično znižujemo, ampak seveda je treba omogočiti ustrezno prilagajanje prizadetim sektorjem. Tukaj gre sedaj za a, eh, situacijo, kjer obstajata dva tabora, tako na trgu, kot tudi dva tabora, ko gre za, in, za interese ko gre za letalstvo, je predlog eh, v tem eh, poročilu za nas spremljiv. Gre za vprašanje letalskega prometa v Evropi, kar zadeva pa mednarodno raven, bomo videli, kaj bo IKAO naslednji teden sklenil. Mislim tudi, da ni primerno, da usilimo jeklarstvu 43-odstotno znižanje emisij. Drugim, naprimer, pa mm, usiljujemo v navednicah samo 5-odstotno znižanje. Seveda, ne morejo vsi sektori biti enako ambiciozni, mislim pa, da je nekoliko več enotnosti tukaj potrebno. Kar zadeva druge vrste prometa, naprimer, vsega, železnice, ki so okolju prijazne, so vključene v ETS, gre za 100-stotno prodajanje pravic na dražbi in to se meni ne zdi nepravično, nesmotrno. In točka oziroma amandma 274 se mi zdi, da bo treba še dopolniti, kajti treba bi bilo pomagati železnicam. Ne mora biti tako, da naprimer kupite vozovnico iz uh, Bruslja v Frankfurt in letite po eni strani, kar pomeni pet odstoten eh, nepravice za se prodajo na dražbi, potem pa kupite vozovnico za vlak in eh, železniško podjetje mora 50 odstotkov svojih pravic dati na dražbo. V glavnem, ti sistemi mislim, da niso ustrezno zastavljeni. Več poštenosti pri obdavčitvi različnih oblik prometa bi potrebovali. Matijas Grote je že predlagal, da, za, da povečamo sredstva v skladu za modernizacijo, tako da bomo lahko investirali v bolj sodobne eh, elektrarne, zlasti na juž, v južnih eh, delih Evropske unije kot je rekel kolega Ajkovt, bo brezplačno eh, razdeljevanje dovolilnic do za elektrarne se izteklo do leta 2030, to a, eh, pro, predlaga komisija, ampak verjetno bi to morali prej narediti. S tem bomo prišli do finančnih sredstev, ki jih lahko v ta sklad za modernizacijo vložimo, tako da ne bomo ohranili samo zastarelih eh, infrastruktur, temveč bomo tudi inovativno v prihodnosti izboljšali leti. Vesel bi bil, če bi nas podprli pri tem predlogu spremembe. Hvala, sedaj pa gospa Višnjevska. Hvala, gospod predsednik. Kolegice, kolegi. Takoj na začetku dovolite splošne pripombe. Mnogo predlogov sprememb ste vložili na poročilo gospoda Dankana o sistemu ETS, torej trgovanja z emisijami. Kaj ti ta sprememba? sistem trenutno povzroča kar nekaj težav. Zlasti, če bo prišlo do spremembe, ki ni ustrezna. Mislimo, da bi iste cilje lahko dosegli z drugimi eh, metodami, ki bodo manj eh, bremenilne, kar zadeva obdavčitev in kar zadeva upravno delovanje. Če smo se odločili za ta zapleteni sistem, scheme trgovanja s emisijami, je treba ugotoviti, da nekateri sektori tukaj imajo velike težave. Tudi nekatera energetska podjetja se še vedno soočajo s težavami. Večina med nami verjetno razume, da je to breme za industrijski sektor in da obstajajo nekatere gospodarske posledice zaradi sistema ETS, ampak nihče nima ravno dobre zamisli, kako se teh problemov lotiti. Drugič, obstajajo rešitve, ki so na, mizmi, na mizi, ampak trenutno obstaja kaos in negotovost za vsa podjetja, ki so vključena v mehanizem ETS. Prodaja na dražbi in dodelitev eh, brezplačnih dovoljenic nekaterim energetskim firmam, to je predlog, ki je na mizi. V določeni meri bi to lahko rešilo probleme, ampak tudi drugačna struktura cen je tista, ki bi jo morali uh, predlagati kot eno možnost. Nekateri pravite, da bi bilo treba uh, spodbujati določene sektorje, recimo um, elektrarne, tudi termoelektrarne, ki obstajajo v mnogih naših eh, regijah in mestih, iz katerih prihajamo. Ampak rešitev od enega objekta do drugega ne bo dovolj. Potrebujemo drugačne rešitve. Nekateri predlagajo radikalne spremembe v boju proti uhajanju oziroma selitvi virov. Recimo zeleni in socialisti ter demokrati predlagajo, samo uh, spodbujanje določenih sektorjev, kar bi po drugi strani ustvarjalo negotovost pri drugih sektorjih. Ne vem, treba je razmisliti, da ne bomo z temi predlogi uničili tisto, kar je dobro. ELS in socialisti tudi želijo uh, eh, 10 odstotkov najbolj pridnih učencev iz uh, energetskega sektorja izključiti treb, potem imamo ta večsektorski korekcijski faktor, to je tudi predlog. No in če bomo deset odstotkov objektov imeli, ki ne bodo dobili dovolj dovolilnic, se sprašujem, kako bodo nadaljevali lahko s svojim delovanjem. Morali bodo zapreti vrata ali pa bodo imeli dvojno uh, škodo. Prvič ne bodo dobili brezplačnih dovolilnic, ker so te odvisne od ravni emisij, drugič pa tudi ne bodo mogli izkoristiti nekaterih drugih možnosti iz tega, eh, iz tega sistema. To bi lahko ogrosilo vodilne v tem sektorju in to bi imelo dodatne posledice na druge eh, sektorje v industriji. Danes imamo najbolj inovativne objekte, elektrarne, ki niso ki so med pet, pet odstotki najbolj učinkovitih eh, objektov, kar zadeva emisije. Zaradi vseh teh razlogov v svojih predlogih sprememb predlagam, da razširimo celo osnovo, da govorimo o 25 odstotkih najbolj učinkovitih eh, objektov oziroma inštalacij, potem treba je dobiti dostop do najnovejših podatkov, da bo distribucija bolj poštena. To so zamisli, ki sem jih poskušala vključiti v predloge sprememb. Očitno je tudi naslednje. To, kar je leta 2014 predlagal svet, je nekaj, kar bi bilo treba natančno proučiti, zlasti ko gre za emisije iz proizvodnih sektorjev, ki enostavno nimajo niti tehničnih možnosti, da zmanjšajo raven emisij. To je gotovo tudi pomembna plas, plat medalje. Potem imamo sklad za modernizacijo. Treba se vprašati, kako bomo pomagali najrevnejšim državam da bodo lahko izkoristili ta sredstva. Po našem mnenju moramo sklad za modernizacijo ne samo ohraniti, temveč sredstva v njem še povečati. Če razmišljamo o harmonizaciji nadomestil za posredne stroške, potem je treba reči, da. To le bo pomagalo energetskim sektorjem v nekaterih državah, zato bodo te države članice lahko še teže dosegale podnebne cilje, kar zadeva energetski sektor. Potem moramo govoriti tudi o tako manji energetski revščini. Moramo imeti nekoliko več razumevanja tudi za naše državljane, ki se soočajo s tem problemom. Hvala. Hvala. Gospa Ries je naslednja. You, Hvala, predsednik. Jozef Arija je moral oditi po glasovanju. Žal mu je, morajo iti na nek pomemben sestanek. Zato me je prosil, da v njegovem imenu podam komentarje na predloge sprememb. To so pripombe gospoda Fanerijasa edini sektor, ki ne prispeva trenutno k našim, eh, doseganju naših podnebnih ciljev, je letalski prevoz iz Evropske unije in vanjo. Do leta 2050 naj bi v primerjavi z ravnjo iz 90. let ta, eh, te emisije predstavljale 86 odstotkov. Ko gre za Ladijski prevod pa bo do leta 2020 ta, o, če ga ne bomo bolje uredili, povzročal 70 odstotkov emisij. To seveda ni v skladu z našimi cilji za zmanjšanje emisij do leta 2030. Ker zadeva nove predloge, gospod Arias predlaga v okviru ETS-a nov sklad za. A lahko malce bolj počasi berete, pravi predsednik. Torej, ta predlog spremembe izhaja iz obstoječega uh, sistema spremljanja emisij v ladijskem prevozu. Dodatni stroški bi sicer nastali za prevoznike, pa tudi za luke, ampak kako bi cel sistem deloval? Ladje, ki prihajajo v ali odhajajo iz uh, luk v EU, bi morale ali neposredno kupiti dovoljnice v okviru ETS sistema ali bi morale uplačati ustrezna finančna sredstva v sklad, ki bi potem bil neke vrste mehanizem za ponovno investiranje v nakup novih dovoljenic, tako da bodo da bo ladijski promet in da bodo pristanišča nekoliko bolj učinkovita. To bi bil potem denar, s katerim bi lahko vlagali v inovacije. To bi bilo na začetku ena milijarda evrov na, eh, lahko v tem skladu. Hvala, gospa Gardini. Hvala. Osredotočila bi se na tisto, kar je zame glavna prioriteta. To so posredni stroški. Moramo odpraviti napake v sedanjem ETS sistemu, ki ustvarja neke vrste notranji dumping, ko gre za prostovoljno nadomeščanje eh, posrednih stroškov. In malo je držav članic, ki si lahko to privoščijo. Torej, ta možnost, ki je na voljo vsega, državam članicam, da na prostovoljni osnovi nadomestijo te stroške in mislim, da ta sistem ne more oh, ohranjati. Zlasti ne razumem odpora, ki ga je čutiti iz nekaterih držav članic. Ne želimo odpraviti eh, mehanizma nadomestil, ampak moramo uveljaviti sistem, kjer bodo ista pravila nadomestila veljala za vse. Na ta način bomo dramatično lahko povečali um, enakopravnost med državami članicami Evropske unije. Na ta način bi povečali lahko tudi konkurenčnost vseh eh, podjetij, ne glede na to, v kateri državi članici imajo svoj sedež. Za enkrat, če bomo ohranili status quo in do leta 2020-2030 skupaj z ostalimi ukrepi ne bomo popravili cene dovoljenic za trgovanje z emisijami, potem enostavno bomo imeli eh, veliko popačenje konkurence v določenih sektorjih glede na sistem posameznih držav. Vem, da nekateri v Evropskem parlamentu Eh, da jim je zelo pri srcu ta tema. Vidim, koliko predlogov sprememb eh, smo dobili v ITE in v ENVI na to temo. Ampak, glavno mi moramo spremljati razvoj dogodkov na tem področju. Hvala poročevalcem in poročevalcem v Senci, ki so poskušali obdelati tudi to tematiko. Mislim, da tukaj moramo biti na tem področju bolj ambiciozni. Predlogi sprememb so številni in zelo različni. To, kar mi predlagamo in kot italijanska delegacija se mi zdi, da je, smo bili dovolj konkretni, je naslednje. Hočemo sistem nadomestil, ki bo izhajal iz neke količine X glede na skupno kvoto dovolilnic. istočasno pa, če ne bomo tega naredili, moramo nov sistem najti, vzpostaviti. Morda sem preveč podrobna, a morda bo komisija poskušala ugotoviti, kako v podrobnostih bi lahko realizirali ta sistem. Ampak vsekakor gre za sistem, ki bi resnično na, bil usklajen na evropski ravni za vse države članice, za vse, da ne bo še naprej eh, prihajalo do popačen sistema nadomestil za vsa podjetja. Ne gre samo za posredne, gre tudi za neposredne stroške. Torej treba razmisliti o tem, kako vzpostaviti nek eh, učinkovit mehanizem. Ponavljam, v prihodnosti z spremembami, ki jih moramo narediti, z višjo ceno dovolilnic in tako naprej, bomo lahko ustvarili še večje razlike. Z našimi predlogi sprememb nismo predlagali, kakšne količine, dokdaj in tako naprej, kakšne odstotki, do katerega leta. Mislim, da bi morali prepustiti komisiji, da oceni, kakšne odstotke, so, kakšni so dejanski ukrepi potrebni za to, da bomo imeli v, po vsej Evropi uh, eh, usklen sistem. Torej, sama sem prepričana, da je to, in to je moja druga prioriteta, namreč, da se moramo vprašati, ali bomo ostali na isti ravni z brezplačnimi dovolilnicami za posamezne industrijske eh, sektorje. Ne vem, če bomo na ta način res podprli najboljše industrijske sektorje. Vsekakor pa moramo še naprej ohranjati za najboljše v posameznih sektorjev neke spodbude, pa če tudi to niso brezplačne dovoljenice. Ne smemo pozabiti, da industrija hoče ustvariti delovna mesta, delovna mesta pomenijo zaslužek za naše državljane, zlasti za mlade. Ne smemo torej razmišljati o tem, da nekdo ustvari neko podjetje, tudi družbeno vlogo imajo ta podjetja in eh, zlasti v nekaterih eh, regijah in nekaterih območjih. Mislim, da je te druge vidike treba tudi upoštevati. Torej, po eni strani, eh, koliko brezplačnih dovoljenic za najboljše v nekem sektorju in eh, nekoliko eh, izboljšan ETS sistem. Gospod Balco, naslednji. Hvala, gospod predsednik. Govorimo torej o sistemu trgovanja z emisijami ETS v Evropski uniji. Tukaj gre za dve različni ekstremni stališči, ki jo lahko človek sliši. Ne, nekateri, to so glasovi gospodarstva, industrije, menijo, da je mehanizem ETS ovira, če želijo biti bolj prisotni na svetovnem trgu. Drugi ekstrem pa so radikalni ali, če naj tako rečem, angažirani zeleni, ki hočejo doseči, da bi s tem sistemom ETS počasi zaprli en elektro torej proizvajalce električne energije s fosilnimi gorivi. Ampak treba je povedati vsaj nekaj bolj objektivnega. Sam sistem ETS zagotavlja Evropski uniji spoštovanje mednarodno prevzetih zavez, ko gre za emisije CO2. Ta sistem je neke vrste avtomatično jamstvo za to. Evropska unija pa mislim, da želi doseči še več. Do leta 2030 smo si zastavili cilj 40-odstotnega znižanja eh, emisij. Recimo, da se ne zaustavimo pri tem. Nekateri so predlagali 50 odstotkov ali celo 60 odstotkov. To je moč doseči. Kako? Mačarske jeklarne recimo zaposlujejo 10 tisoč ljudi. Vložila je takšna jeklarna veliko denarja v modernizacijo in zmanjšala svoje emisije. Ampak, če samo najbolj uspešni dobivajo brez plačne dovolilnice, se je treba vprašati, kako bo to vplivalo na takšno jeklarno. Ni enostavno to primerjati, naprimer, z avtomobili. Če imam star avto, kupim novega, zmanjšam emisije, ampak to velja za uh, potrošnika ne velja pa za neko uh, veliko jeklarno ali celo nek sektor. Če bomo nekemu sektorju usilili cilje, zaradi katerih bo moral zapreti vrata v večini proizvodnih podjetij, potem bomo dosegli ravno uh, nasprotni učinek. Ne moremo kar čez noč z alternativnimi viri uh, energije nadomestiti tega. Kaj se bo torej zgodilo, če bomo resnično sprejeli ambiciozno, ambiciozni cilj? No, recimo, da se vrnem na neko mačarsko termoelektrarno, ki uh, je uporabljala ukrajinski plin, naenkrat tega plina ni več, začeli bomo zapirati to termoelektrarno in poskušali se preusmeriti recimo na nekaj drugega. Ampak to drugo bo pomenilo večje emisije tam, kjer bomo kupovali plin ali kaj drugega. Vsekakor se ta, ta problem emisij lahko prenaša z našimi ukrepi recimo na Ukrajino ali na Kitajsko. Na ta način torej ne ščitimo delovnih mest in se ne osredotočamo na selitev verov. Na svetovni ravni tudi ne bi s temi ukrepi mogli zmanjšati emisije. Torej, če hočemo resno znižati emisije CO2, naš cilj je 40 odstotkov, smo rekli, potem je vse to treba tudi upoštevati. No other... Hvala lepa. Nihče drug od članov parlamenta ni prosil za besedo. A ne, Pilar, vendarle. No, Hvala. Na kratko. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Gardini. Oprostite, da sem zamudila, imela sem nastop v odboru za kmetijstvo. Torej, strinjam se z eh, tem načelom kompenzacije za stroške. Uh, no, ta ureditev bi lahko povzročila določene probleme za podjetja. Previdni moramo biti tudi pri temi brezplačnih dovolilnic, eh, pravic in pa tudi, ko gre za linearni faktor znižanja 2,2 maksimalno. Ne bom več izgubljala uh, vašega časa, kajti tako ali tako imamo odličnega poročevalca v senci. Hvala lepa. Zdaj pa bom dali besedo komisiji. Hvala lepa. Marsi marsikaj je bilo rečeno, marsikaj je bilo izpostavljeno, vsega ne bom mogel obravnavati, ampak rad bi se odzval na predloge sprememb, veliko jih je na mizi. Rad bi se predvsem osredotočil na tri stvari in to na splošno v kontekstu te razprave. Prvo. Kako bomo našli pravo pot naprej, kako bomo dosegli ravnovesje med tem, da bomo dosegli ambiciozne cilje in preprečili selitev virov? Ja, želja komisije je, da nam uspe nadaljevati na poti uspeha. Doslej smo bili ambiciozni, uspeli smo zmanjšati uh, emisije in ni dokaza, da bi prišlo do selitve vira CO2. In naš, uh, naš uh, odbor za raziskave spremlja temu razvoju uh, in mislim, da smo lahko ponosni na to, da smo bili do, do, tako uspešni. Za uspeh v prihodnje pa je odvisno več. Uh, Več elementov je bilo že omenjenih, torej posodobitev meril, potem um, zmanjšanje um, potrebe po medsektorskem korekcijskem faktorju, direktni, neposredni stroški. Še nekaj, kar je pomembno, je to, kako bo prihodnja zakonodaja podprla industrijske inovacije, kajte imamo veliko uh, predlogov zakonov. Um, In bolj, ko bomo poskrbeli za nje, da bodo imeli inovacije, manj bo skrbi za selitev virov v prihodnje. In naša komisija meni, da bi to morali biti prav tako del pogovorov tukaj. Še nekaj konkretnega izpostavil glede tega, kar je povedal poročevalec o senci za ELS, namreč glede posodobitve kriterijev oziroma meril. Komisija je predlagala, da ta posodobitev temelji na podatkih iz leta 2008. Naj izpostavim, da je predlagana metoda komisije ta, da se uporabijo tako stari kot tudi novi podatki, torej da gradimo na podatkih, ki jih imamo, hkrati pa uporabimo tudi nove podatke, ki jih bo treba še zbrati in sicer z administrativnim naporom, ki pride z zbiranjem novih podatkov. Zakaj želimo uporabiti stare podatke? Ko gremo na Kitajsko in drugam, potem imamo teh 52 uh, eh, kriterijev, ki smo jih um, izdelali, vsi v svetu so nam uh, pravzaprav um, nam zavidajo, da imamo te podatke. Nihče drug v svetu nima teh podatkov o inovacijah in o um, emisijah. Tako da je zelo pomembno, da teh podatkov ne zavržemo kar tako, temveč da posodobimo svoja merila. Pa še nekaj smo želeli razviti in tudi nekateri od, teg, eh, od vas ste se uh, obrnili, da imamo torej na neke vrste predvidljiv uh, Eh, pristop, tako da bo industrija lahko načrtovala svoj razvoj. Torej, nek uspeh smo že zabeležili. Druga splošna stvar, ki sem želel povedati. Treba je pomagati tistim državam na vzhodu z nižjimi prihodki, da posodobijo svoje energetske sektorje. Po mnenju komisije je bilo to bistvenega pomena, ko so se naši voditelji leta 2014 dogovorili glede ciljev za zmanjšanje toplogrednih uh, plinov. In to ni bilo zato, ker so se voditelji odločili, da bodo prijaznejši do enega dela Evrope kot do drugega. Ne, to je za rezultat tega, kar so pokazale se analize in tudi ocene učinkov, da namreč tam so precejšna. Eh, tveganja oziroma precejšnji izzivi za naložbe. Zato se nam zdi zelo pomembno, da tudi eh, ta dogovor voditelji spoštujejo v zakonodajni fazi in tako vi kot mi eh, seveda moramo zdaj pripraviti takšne instrumente, ki bodo delovali v prihodnje in videti moramo, kako se bo lahko nadaljevalo to izuzemanje. Treba je seveda tudi poskrbeti za ustrezno zasnovano sklada za vsega modernizacijo. Še en element, ki bi ga bilo treba upoštevati, je, kako bi lahko ti mehanizmi eh, pritegnili tudi zasebne vire. Nekaj javnih virov je že, ampak investicijske potrebe so veliko večje. Če bomo uspešni pri tem, kar razvijamo, da bi s tem pritegnili še zasebna sredstva, bi lahko bili ti mehanizmi še veliko bolj koristni za države z nižjimi prihodki. In tretje kar sem eh, želel povedati in se odzvati pravzaprav na pripombe pročevalcev senci iz vrst zelenih. Veliko razprav poteka in tudi mi jim seveda tesno sledimo, ali je sistem dovolj močan. Ali nekateri deležniki bodo vedno kritični glede tega, kdaj je uh, oglični trg uspešen in kdaj ne. Tudi v analitski uh, Eh, skupnosti in raziskovalni skupnosti se pogledi na to razlikujejo. Kaj vodi nas v komisiji pri pripravi teh predlogov? To, da so evropski voditelji povdarili, da ne le, da um, vzpostavimo trg, oglični trg, temveč da poskrbimo tudi, da bo zelo dobro deloval, kajti le tako bomo lahko dosegli 40 odstotno zniženje emisij. V tem kontekstu je komisija tudi na svetu za okolje nedavno povedala, da je odprta za razmišljanje o tem, kako bi lahko ukrepili sistem ETS, saj dekarbonizacija v energetskem sektorju pomembna, eh, predstavlja pomemben vidik. Tako da spremljamo vaše razprave, pa tudi drugot eh, sledimo razpravam. Želimo seveda samo delovati in sodelovati v, v okviru um, tega, eh, kar nam dovoljuje naše pristojnosti in tega, kar so se dogovorili evropski voditelji. To so te tri točke, ki sem jih želel izpostaviti. Hvala za pozornost. Hvala tudi vam. Zdaj pa za sklenitev razprave dajem besedo poročevalcu, da s to razpravo danes zaključi in jo povzame. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Upam, da bom lahko pač v poročilu upošteval številne poglede, ki so bili danes tukaj slišeni. Hvala. I am going now to remember the timetable. Prav, dovolite, da vas spomnim še na urnik. Eh, glasovali bomo 8. decembra na plenarnem zasedanju, pa naslednje leto. Najlepša hvala vsem za udeležbo in znova se vidimo.